Uh, Kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta, tako da bomo čim bolje izkoristili čas, ki ga imamo na voljo za pogovor s komisarko. Hvala. So colleagues, uh, we begin with the adoption of the agenda. If there are no... Tako, najprej bomo sprejeli dnevni reč, nimate nič proti, potem je dnevni red sprejet, najprej moram povedati, kakšen je jezikovni režim estonščine, latviščine, teščine, hrvaščine in kakšen danes ni na voljo. Poleg tega moramo potrditi eh, predlog koordinatorjev in sicer imenovano, imenovanje poročevalca Lorenca Fontane za poročilo eh, izvedbenega sklepa sveta za potrditev sklenitve sporazuma med Europolom in uh, Bosno in Hercegovino o strateškem sodelovanju. To je priporočilo, koordinator, ki je s tem sprijeto in potrjeno. Prihajamo pa na tretjo točko dnevnega reda, ki je glavna točka današnjega srečanja in se vam zahvaljujem, da ste se odrežili tega sestanka v ponedeljek zvečer. Gre za sodbo sodišča. Maksimiljana Šrimsa proti informacijskemu poblaščencu Irske. Pozdravljamo torej komisarko Vero Jurovo za pravosodje, potrošnike in enakopravnost med spoloma. Podala bo še nekaj o LGTB skupnosti, ampak glavna točka pa bo razprava o tem primeru. Šrems. Pravna služba je predstavila 12. oktober v odboru Libe eh, ta, to sodbo, tako da smo nekaj informacij že pridobili. Danes pa bomo prvič prisluhnili predstavitvi komisarke glede te sodbe. Zato bi brez zavlečevanja prosil komisarko, da nam poda predstavitev pogledov glede tega primera, potem pa bomo nadaljevali z podrobnejšo razpravo. Vera, beseda je tvoja. Hvala, Klod, gospod in gospodje, zahvaljujem se odboru Libe za vabilo na ta sestanek, na to srečanje. Želela sem se ga odrežiti čim prej, tako da bi vam podala najnovejše informacije o, o tem kakšne korake bo sprijela komisija po eh, sprijetju sodbe v primeru Šrems, ki je bil sprijet 6. oktobra. Kot sem že povedala na plenarnem zasedanju pred eh, dvemi tedni, si bom prizadevala, eh, da vas informiram o vseh korakih, prosim pa vas tudi za podporo pri naših ukrepih na tem področju. O tem bom nekaj več pregovorila kasneje. Razprava na plenarni zasedanju je bila 14. oktobra, ko sem eh, že omenila, Eh, prioritetne naloge komisije po sodbe, naj še enkrat ponovim, kakšne so naše prioritete, zaradi tega, ker so ostale enake. Našim državljanom moramo zagotoviti, da bodo njihovi osebni podatki zaščiteni, ko se prenašajo v eh, tujino. Moramo zagotoviti jasno za, za evropsko gospodarstvo, ki prenašajo podatke v ZDA. Treba je omogočiti ustrezne pravne poti, da se to stori informacijski pooblaščenci pa morajo vzpostaviti koordinirano delovanje, tako da se izognemo razdrobljenosti na evropskem notranjem trgu. Prav tako sem povedala, da bo komisija obnovila pogovore za ZDA glede novega ustreznega okvira o transatlantskem pritoku osebnih podatkov. Želim si na tem delati tudi z vami na področju transparentnosti in varnosti. Zdaj vas bom obvestila o zadnjem dogajanju, prav tako vam bom povedala, kako lahko podprete ta proces eh, sploh eh, pred eh, obiskom ZDA sredi novembra. Od 14. oktobra je komisija tesno sodelovala z informacijskimi povbleščenci v državah članicah ZDPAI v odboru oziroma skupini za člen 29. Petek 16. oktobra je delovna skupina za člen 29 sprejela eh, sklep glede posledic eh, posodbe Evropskega sodišča, govorili o trenutnih pogajanjih o varnem pristanju, ki je pomemben element za reševanje obstoječe situacije, poziva evropske institucije, da najdejo pot za prenos podatkov v ZDA, pri čemer bodo upoštevane temeljne človekove pravice. Kar zadeva trenutne aktivnosti, ki zahtevajo prenos osebnih podatkov, je delovna skupina potrdila, da bodo druga orodja, ki so na voljo in sicer so to klauzule v pogodbah, zavezujoče klauzule v eh, pogodbah, še vedno lahko obstajajo, prav tako pa bodo analizirali možne očinke eh, sodbe na te, ta alternativna orodja. Do konca januarja 2016 bi morali najti rešitev. Če do takrat ne bomo našli rešitve za ZDA, bo, in bomo od, opravili oceno glede uporabe alternativnih orodij, potem pa bodo sprijeti vsi potrebni ukrepi, tudi ukrepi za izvajanje oziroma izvrševanje. Čeprav pozdravljamo podporo skupine za novi okvirni sporazum z ZDA, komisija meni, da bo potrebno potrebujemo čim večjo jasnost za podjetja. Ko sem se srečala z predstavniki gospodarstva skupaj z komisarjem Ancipom in eh, Oettingerjem 14. oktober, je bilo jasno, da potrebujejo jasna pravila in enotno tolmačenje eh, sodbe. Komisija bo zato v kratkem pripravila obrazložitve, ni memorandum glede tolmačenja sodbe Šrems o mednarodnem prenosu podatkom. Vendar pa to ne sme preprečiti, da bi informacijski pobleščenci še naprej striktno izvajali pravila glede varstva osebnih podatkov. Komisija bo podpirala enoten pristop v okviru 29, skupi, delovne skupine za člen 29. nekaj ključnih informacij o trenutnih pogajanjih, eh, ki potekajo med Evropsko unijo in ZDA. Čeprav je bil eh, varni pristan ena ključnih točk za varni prenos podatkov iz Evrope v ZDA, je ključnega pomena, da zaključimo pogajanja z našimi partnerji v ZDA in se dogovorimo za novi okvir za transatlantski prenos eh, podatkov. To je pomembno za eh, poslovne odnose preko Atlantika in tudi za naše državljane. Zagotoviti moramo, da bo novi dogovor upošteval standardi, ki postavlja sodba Šrims. Komisija je ugotovila celo vrsto elementov, ki se jih bo treba lotiti pri preoblikovanju varnega pristana, ki je nastal na osnovi priporočili 2013. Glede na sodbo potrebujemo več informacij o partnerju iz, partnerju iz EDA, glede mnogih vprašanj. Nismo zavlačevali, takoj smo nadaljevali z pogajanji z našimi partnerji iz ZDA in smo že izpeljali nekaj tehničnih sestankov. Tudi danes sem se pogovarjal z gospodom Predskerjem, tako da so se pogledali, kje smo v nadaljnih tednih, se bodo nalevali tehnični pogovori in zavezali smo se, da bomo v tesnih stikih preden se odpravim v Washington sredi novembra. Te razprave, verjemite, niso enostavne, vendar sem prepričana, da bomo do takrat že dosegli bistven napredek najbolj natančno predstavim, eh, kakšne bodo posledice te sodbe in kako se bi jih morali po našem mnenju lotiti. Najprej moramo omeniti, da sodišče ne postavlja pod, pod vprašaj pristojnosti komisije, da sprejema odločitve, vendar pa omogoča informacijskim pobleščencem, da posredujejo v primeru pritožb, kot je bila pritožba gospoda Šremsa. In drugič, raven zaščite v tretji državi ni nujno, da je identična, ampak mora biti bistveno eh, ekvivalentna zaščiti v Evropski uniji. Naj se sposobim besede novo izvoljenega predsednika sodišča Kona Lenarca, ki je bil vključen tudi v primer Šrems. Sodba ne zahteva. Razložil je, da sodišče ni ocenjevalo ameriškega sistema, vključno z javnostmi obveščevalne službe ZDA, temveč je presoje o zahtevah evropskega prava glede pogojev za prenos podatkov v tretje države, ne glede na to, za katero države gre. Uh, sodba ne zahteva identitete organizacije eh, pravnega sistema ZDA, temveč, ko gre za prenose podatkov, mora ponuditi varovalke, ki so na globalni ravni ekvivalentne in ekvivalentne tistim, ki jih imamo v Evropski uniji. Zato si prizadevam v razpravah z ZDA. Sodišče je tudi povedalo, da sistem, ki temelji na samo certifikacije kot eh, varni pristan, je sprejemljivo, če imamo očinkovito odkrivanje in nadzorne mehanizme, kar je en ključnih elementov, na katerih delamo z našimi ameriškimi partnerji in izhaja iz eh, naših priporočil iz leta 2013-2011. 1.11 glede transparentnosti in tudi pritožb. Komisija si prizadeva za večji nadzor eh, Ministrstva za gospodarstvo, močnejše sodelovanje informacijskih poblaščencev in tudi sodelovanje eh, zvezdnega gospodarskega rada eh, ZDA. Tako bo nastal sistem, ki bo bolj odgovoren in proaktiven in bo omogočal boljše izvrševanje, vključno za sankcioniranje. Želimo si, da bi naši informacijski ploščenci imeli bolj vidno vlogo v sistemu kot prej. Naprimer, delali smo eh, na izboljšavi mestnikov podatkov in izmenjavi podatkov med informacijskimi pobleščenci in eh, gospodarskimi zbornicami. Informacijski pobleščenci bodo delovali tudi na področju preverjanja delovanja sistema. Še vedno razpravljamo o tem, kako zagotoviti, da bodo te zaveze dovolj zavezujoče, tako da bomo izpolnili zahteve sodišča. Sodišče je tudi potrdilo, da gre za življenski dokument, da so te odločbe takšne, da jih je treba redno preverjati eh, glede na spreminjanje sistema. To je tudi področje, kjer sodelujemo z ZDA in želimo vključiti mehanizem za letno preverjanje sporazumov, ki bo pokrival vse vidike delovanja novega okvira, vključno z uporabo izjem za pravzodne službe in nacionalne obveščevalne službe, kar bo omogočilo sodelovanje pristojnih organov na obeh straneh. Ko gre za delovanje javnih eh, organov eh, na področju nacionalne varnosti in pravosodja, mora eh, to temeljiti na jasnih omejitvah in pogojih kar seveda tudi odraža priporočilo komisije, ki ga je izdala pred dvemi leti. Trdodila mu ZDA, da bi to tudi zagotovili, da bi zagotovili dovolj omejitev in dovolj varovalk, ki bodo preprečile pretirano izmenjavo osebnih podatkov na splošni ravni, ter zagotovili ustrezno pravo, ustrezni pravosodni nadzor nad temi aktivnostmi. In to zadnje je največji izziv iz sodbe. Ne smemo pa pozabiti, da razprava poteka tudi na drugi strani Atlantika. Po odkritih pred dvemi leti, ki so pripeljali tudi do sodnega procesa, so ZDA opravile preverjanje delovanja obveščevalnih služb, kar je pripeljalo do reform sprememba uh, osnovnih zakonov v ZDA. Tudi direktivi je predsednika 28, ki upoštevajo pravice eh, do zasebnosti za neameričane. Nekaj napredka eh, je že bilo opaziti, sploh glede bolj ciljenega nadzora. za podatke, ki so že zbrani, je treba eh, zaščititi in to zaščito razširiti na državljane, ki niso v ZDA, to se pravi tudi evropske državljane. Te varovalke trenutno proučujemo in pridobivamo dodatna pojasnila. Na vsak način pa vidim nekaj spodbudnih elementov. Sporedno se je začela tudi pobuda za pravosodno zaščito eh, po, v skladu z ameriškim zakonom o zasebnosti glede eh, možnosti pritožbe, ki jo je odobril predstavniški dom v ZDA in bo v kratkem v razpravi v ameriškem senatu, ko bo enkrat začelo veljati, kot pričakujemo, bo to še en pomemben korak za zagotavljanje varnosti prenosa osebnih podatkov. Zdaj se osredotočamo na te elemente in tudi druge elemente in preverjamo, v kolikšni meri izpolnjujejo zahteve iz sodbe Evropskega sodišča. Še enkrat eh, bi vas prosila za podporo in pomoč pri teh prizadevanjih. Eh, zahvaljujem se za podporo, ki ste nam jo eh, že eh, ponudili pri spremembah zakona o pritožbah. Prav tako bi vas pozvala, da, se, da zadevo omenjate za svojim partnerji v ZDA, ki more biti tudi naši partnerji. Želimo si, da bi vsi sodelovali kot partneri, tako da bi podjetjem eh, zagotovili ustrezno okolje. Uspešni rezultati so zelo pomembni za nadaljne odnose z ZDA, ki so naš najpomembnejši gospodarski in strateški partner. Kot sem že povedala na plenarnem zasedanju, si želim bolj informirano razpravo o tem procesu. In tukaj vas vidim kot ključnega partnerja. Redno vas bom obveščala o naslednjih korakih v teh razpravah. S tem bi zaključila z varnim pristanom in našimi pogajanji za ZDA. Sem seveda pripravljena, pripravljena odgovarjati na vaše vprašanja, tudi v zvezi z okvirnim sporazumom, ki so. Ki je tudi pomembna točka v pogajanjih z ZDA. Lahko vam podam tudi eh, podatke o napredku na področju uredbe o varstvu osebnih podatkov, tako da pokrijemo celotno področje varstva podatkov. In kot je Kloč že povedal, bi, bi eh, zaključil s tem, da se že veselim naslednjega sestanka, ki ga bomo organizirali v začetku decembra. Takrat vas bom obveščala glede akcijskega načrta o LGTBI e skupnosti, o mnogih varnostnih vprašanjih, radikalizaciji, boju proti rasizmu in nestrpnosti v družbi, ki sta zelo zaskrbljujoča, o sodelovanju eh, spletnih eh, ponudnikov pri reševanju problema sovražnega govora. Prav tako vas bom informirala o tem, kakšno je stanje pri uredbi o Evropskem tožilstvu. Prav tako vam bom lahko poročala o Evropski agenciji o temeljnih pravicah, ki ima posebne pristojnosti glede nadzora nad izpolnjevanjem zaščite temeljnih pravic, eh, tam, kjer imamo veliko koncentracijo beguncev v državah članicah. To bi bile moje zamisli za naslednji sestanek. Seveda mm, se boste sami odločali, o katerih točkah se boste želeli z, nam, z mano pogovarjati. Hvala lepa, komisarka. Imamo do, časa do devetih. In seveda je sodba o varnem pristanu zelo pomembna in eh, dobili smo zelo podrobno predstavitev komisije in na seznamu in imam 11 govornikov. Prosim vas, da se držite dveh minut, tako da bomo dobili tudi podrobne informacije od komisarke, ker potrebujemo informacije o tem, kako se bo razvijal eh, varni pristan, o tem v katero smer se zadeve razvijajo. Prosim, da se držite časa, potem bomo lahko dobili ustrezne informacije tudi od komisarke pred 9. uro. Vsi ste na seznamo, vsi, ki ste se eh, prijavili. Lahko zdaj še poveste, zadnjega, zadnja je bila Laura, Laura Ferrara, še kdo. Zdaj je seznam zaključen. Začeli bomo s gospodom Fosom. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka, da ste prišli k nam in nam boste podali nekaj odgovorov glede varnega pristana. Dobro se mi zdi, da ste se zadeve lotili konceptualno in da zadevo obravnavate strukturirano. To je po našem mnenju mm, sicer ustrezno, nekoliko pa se mi zdi neodgovorno od sodišča, da ni predvidelo nobenih eh, prihodnih eh, rokov, ki bi se jih lahko nekako uh, oklepali. Mm, mislim, da je tudi prav, da vzpostavite nove temelje za zagotovitev pravne varnosti in gotovosti na tem področju in to zelo hitro, ker je to nujno potrebno. Podjetja rabijo neke usmeritve, zato se mi zdi pomembno, da se tega tako hitro lotevate. Kar zadeva dosedanja pogajanja, so že vodila v tej smeri, tukaj bi me zanimalo, uh, ali je treba uh, iti spet od začetka po tej sodbi. Meni se ne zdi tako, bi pa to vprašal vas. In še drugo vprašanje, kaj to pravzaprav pomeni za naše tekoče pogajanja glede reforme varstva osebnih podatkov, eh, če eh, informacijskim pooblaščencem dajemo pravico do lastnega priverjanja ali. Uh, ne bomo s tem ogrozili harmonizacije, ki si jo želimo doseči za to novo uredbo. In seveda bi si želeli, da bi imeli na tem področju podatkov nek globalni standard, ki pa je seveda iluzija v tem trenutku. Lepo bi bilo, če bi imeli nek transatlantski standard na tem področju. Kar zadeva aktivnosti obveščevalne službe, pa eh, menim, da to ne more biti edino merilo, tako sem vas razumel, za uh, zagotovitev ekvivalentnega sistema varstva osebnih podatkov. Torej, ni se nam treba nekako ograditi od tega, če primerjamo to za Rusijo, Kitajsko in podobno. Zato bi bilo treba ugotoviti, kakšne so razlike v pravnih sistemih eh, v ZDA in v Evropi in uveljaviti postopke, kot je certificiranje, nadzor, tudi če bo to na koncu nadzorovala in kontrolirala komisija. Hvala lepa, gospa Sipil. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej ne povem, da me veseli ta sodba. Hkrati pa eh, se mi zdi zelo nerodno, da mora iti študent na sodišče, kljub temu, da smo imeli tudi iz te hiše oziroma iz tega parlamenta informacije že dolga leta, da ta varni pristran ni tako varen. In da se zadeve ne razvijajo zelo hitro. Ne vem, da bi katero podjetje moralo ukiniti svojo dejavnost zaradi tega sklepa, zato ne vem, zakaj je to neodgovorno. Tukaj govorimo o temeljnih pravicah, kar je povdarjalo tudi Evropsko sodišče. Moramo reči, da se lahko požvižgamo v naslednjih letih na človekove pravice, ker pač gre za to, da bomo poslovali. To se mi zdi prav informacijski pooblaščenci imajo dodatno možnost nadzora, kar se mi zdi v redu. Če imamo takšne okvirne sporazume, lahko prihaja do napak in več oči, več vidi, tako da več kot jih bo nadzorovalo, več napak bodo odkrili. Seveda pa je eh, tudi treba zagotoviti skupna pravila, kajti drugače bomo prišli do tega, da bomo zelo različno razumeli, kaj pomeni visok raven varstva podatkov. Pri vprašanju, kakšne dogovore bomo sklenili z ZDA, je vprašanje nadzora, kontrole izjemnega pomena. Vprašanje je tudi, kakšen bo vpliv informacijskih poploščencev iz Evropske unije ki morajo preverjati upoštevanje evropskih standardov. Vidimo pa, da moramo upoštevati tudi dveh zadev. Prvo je, kaj počnejo podjetja sama, zato da bi zagotovile visoko raven varstva podatkov in po drugi strani, kaj se dogaja na področju pravosodja e, in pravosodnih organov ter obveščevalnih služb, kakšna je njihova vloga. Tukaj bomo morali v transatlantskih odnosih še marsikaj postoriti. In kar zadeva dostop do osebnih ponatkov se strani policije in pravosodnih eh, organov, zato potrebujemo ne samo jasna pravila, ampak mora to ostati izjema. Organi pregona načeloma ne bi smeli imeti dostopa do teh podatkov. Hvala lepa, gospod Kirkhope. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Tudi jaz eh, se zahvaljujem komisarki za obrazložitev različnih eh, točk. Me pa zanima eh, mnenje komisarke glede obstoječe situacije, ko so sodišča pred zakonodajalci. To, to smo videli pri pravici do pozabe, pri ustreznih pravicah in zdaj pri varnem pristanu. Če zakonodajalci menijo, da nekaj je prav in potem ugotavljajo, da to ni prav, ker o tem tako odloča Evropsko sodišče, kako bo komisija v prihodnje zagotovila, da bo imela sodno preverjene predloge v zakonodaji, preden bomo dobivali takšne sodbe? Zanima me tudi kakšni so odnosi z ZDA po tej sodbi? Ali menite, da bo to vplivalo na druga pogajanja v prihodnosti in ali komisija misli, da je sprijetje zakona o eh, pritožbah eh, v predstavniškem eh, domu nekaj, kar bo odpravilo škodo, tako da ta ni prevelika? In ali imate kakšne neposredne povratne informacije od. Uh, nacionalnih informacijskih pooblaščencev, glede tega, kako oni in podjetja obvladujejo situacijo po eh, tej sodbi. V našem volilnem kraju dobivamo veliko reakcij in eh, tam so zelo zaskrbljeni glede situacije. Zato me zanima, ali bo ponujena dodatna podpora, če bo ta potrebna pred sprejemom novega sporazuma in ali bo uh, predstavitev tega sporozuma zelo odprta in transparentna za tiste, ki bodo nosili posledice tega novega sporozuma. Hvala lepa, gospa Intfeld. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisarki, da je danes z nami in da je podala tako jasen pregled trenutne situacije in uh, ukrepov v prihodnosti. Imam pa vseeno veliko vprašanj. Začela bom pri vaši izjavi, da podjetja potrebujejo gotovost. Prav gotovo, um, to je res, ampak to so potrebovala tudi v zadnjih letih in uh, parlament je večkrat pozval k uh, odpovedi varnega pristana, ampak nihče nam ni prisluhnil. Uh, In eh, če smo odkriti, moramo povedati tudi to, da so tudi podjetja spregleva, spregledala pomankljivosti varnega pristana. Tako da zdaj se mi zdi, da gre tukaj prej za krokodilje solze. Potem drugič. Um, komisiji smo postavili vprašanje vpliv sodbe o PNR, o varstvu podatkov, o, krovnem, eh, o krovni direktivi in sedaj ta sodba o varnem pristanu. Eh, tukaj nujno potrebujemo odgovor komisije in to čim prej. Vaš kolega, komisar Oettinger, je povedal, da pripravlja predlog tako imenovanega evropskega oblaka, da bi nekako zaščitili evropski internet. Mislim, da to ni prava pot naprej. Prava pot naprej je odprt internet, ampak z ustreznimi jamstvi za varstvo podatkov in pravic državljanov. In to me privede do vprašanja izvajanja. Prvič, nekje sem prebrala, da ZDA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 Eh, v zadnjih desetih letih dobili samo štiri pritožbe. Kako je torej bilo z eh, izvajanjem strani komisije? Potem še vloga poblaščenca za varstvo podatkov. Eh, slišala sem, da so nekateri nemški poblaščenci rekli, da ne bodo čakali na 21. januar, da bodo začele sodbo izvajati že sedaj in da tista podjetja, ki ne spoštujejo te sodbe, bi lahko tako zašla v težave. Pa še nekaj. Eh, vedno znova ugovarjam eh, pojmu pogajan v tem primeru. Tukaj ne gre za pogajanja, tukaj gre za enostransko odločitev Evropske komisije. Pogovori z ZDA bi pomenili samo, da ko bo komisija sprejela odločitev, bo ZDA za to ponudila ustrezna jamstva. Ni pa pogajan o sporazumu, to je enostranska odločitev Evropske komisije in to me privede do moje zadnje točke. Uh, Dobro, o tem bi lahko govorili ure in ure, ampak. Tukaj se navezujem na to, kar je prej povedal Timoti. Eh, ne na zadnje gre tukaj za to, da sprejemamo zakonodajo, ki ni vzdržna in vedno znova uh, nam sodišče pravi, dajte popraviti to zakonodajo. Poskrbeti moramo za to, da bo prihodni varni pristan ali pa druge zakonodaje spoštovale kriterije, ki jih je zastavilo sodišče. To je ključnega pomena. E, imamo na eni strani ameriške obveščevalne službe, na drugi strani evropske obveščevalne službe in v primeru obeh gre za. Uh, preseganje pristojnosti, kako bomo kadarkoli dobili zakonodajo, ki bo lahko v skladu z kriteriji sodišča. Gospa Ernst. Ja, Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Zelo dobro je, da si lahko vzamemo dovolj časa za razpravo o tej sodbi. Eh, no, kar neposredno. Prvo vprašanje. Rekli ste, da želite sprejeti izjavo z različnimi ključnimi točkami o tem, kako se naj na sodbo odzovejo podjetja. Kako si predstavljate to izjavo? Kakšne bodo ključne točke te izjave mm, za podjetja, eh, tako da bomo s tem lahko vnesli nekaj več gotovosti za podjetja v luči te sodbe. Potem drugič, vedno znova me čudi to, da je varni pristan toliko krat uh, eh, se potopil pred našimi očmi kot uh, Titanik. Pravzaprav nismo potrebovali te sodbe, to vemo že vsaj od leta 2013, ampak vedno znova se skuša sprejeti nek nov safe harbor. Zato vas sprašujem, kako boste to naredili. Spričo dejstva, da je sodišče ugotovilo, da uh, še ob tako učinkovitem nadzoru pri podatkih se vedno znova zalomi pri ena in isti stvari in sicer gre za dostop obveščevalnih služb do teh podatkov. Zanima me, kako si tukaj predstavljate Safe Harbor, kako bomo odpravili ta eh, problem nacionalne varnosti, vedno znova. Eh, gre za to, da podatki na koncu pristanejo pri obveščevalnih službah, ne glede na to, kakšen nadzor nad podatki predvideva takšen sporažum. Kako bi naj izgledal takšen nadzorni sistem in kako si predstavljate, da boste takšno klauzulo o primernosti um, izvajali v praksi? In pa še zadnja točka posledica. Imamo SWIFT, imamo PNR, imamo vso to kramo, eh, s katero se bomo morali ukvarjati v naslednjih tednih in mesecih. In uh, nihče ne vemo, kakšne bodo posledice za vse, za vso to zakonodajo. Upam, da bomo končno dobili eh, tako dobro zakonodajo vašo podatko, da bomo lahko s pomočjo te zakonodaje rešili mm, te omenjene probleme. Hvala lepa, gospod Albrecht. Hvala lepa, gospa komisarka za predstavitev vaših stališč. Eh, hvala, da ste odgovorili še na nekaj naših vprašanj. Moje prvo vprašanje je naslednje. Um, ob vsem tem govorjenju o novem sporazumu, se, o vse odsodbe, vedno znova sprašujem, kako boste tukaj sprejeli nov sklep, uh, ki bo lahko spoštoval zahteve sodišča, če ob tem niste, ne boste mogli spremeniti tudi ameriškega zakonodajnega okvira in to hitro. Sodišče je bilo tukaj jasno, zakonodajna ureditev v ZDA ne omogoča za primerno stopnjo varstva podatkov. O čem torej tukaj govorimo, ali bo kakšna odločitev. Ali bomo dobili kakšno odločitev komisije, ki bi odpravila ta problem? Eh, tukaj se sprašujem in eh, želel bi si nekaj več informacij o tem z vaše strani. Kako boste izpolnili to zahtevo? Kako boste odpravili te, eh, odpravili te pomisleke, ki jih je. Um, Eh, izpostavilo sodišče. Mislim, da so sedaj na potezi ZDA, če oni želijo, da bi njihova podjetja imela prednostni dostop do evropskega trga, eh, torej če izpolnjujo to eh, um, merilo primernosti, če tega merila ne izpolnjujejo, namreč nima dostopa do evropskega trga. Sprašujem se, zakaj bi se morala Evropska komisija ukvarjati s tem, ali ni naloga eh, organov ZDA ali pa ameriških podjetij za spremeniti, ali ni njihova naloga to, da spremenijo uh, ureditev. In uh, ne nazadnje gre tukaj tudi za spoštovanje sodb sodišča. Prav je, ko se Timoti

kako bomo lahko zagotovili, da ne bomo v prihodnosti spet sprejemali zakonodaje, ki bo spet kršila eh, temeljne svoboščine in eh, potem bo spet moral kakšen eh, državljan Evropske unije romati na sodišče v Luksemburgu, zato da bo rešil ta problem. Tega ne bi smeli puščati državljanov. V prihodnosti bi morala komisija reševati te probleme. Oprostite, predsedujoči, še eno minuto potrebujem, kaj ti še nekaj bi želel izpostaviti. Sodišče je pomenilo mm, eh, razkritja Edwarda Snowdena v zvezi z programom Prizma in podobnih programov množičnega nadzora eh, in eh, v zvezi s tem je sodišče povedalo naslednje. Reklo je, da so ta razkritja resnična in da obstaja nek problem z sistemi množičnega nadzora nadzora. Če je to res, potem bi se morala komisija odzvati na to. Nekatera izmed teh razkritij se nanašajo na naše države članice, ki so z argumentom nacionalne varnosti kršile listino o temeljnih svoboščinah. Ne razumem, zakaj Evropska komisija tega najemlje resno. Zakaj niso začeli za postopki ugotavljanja kršitev proti tistim državam članicam, ki očitno presegajo to, kar je dovoljeno v imenu nacionalne varnosti, ki presegajo to, kar bi morala pokrivati evropska zakonodaja in kar bi moralo biti v domeni eh, varstva temeljnih svoboščin državljanov Evropske unije. Eh, tudi, ko gre za nacionalno varnost, bi moralo veljati uh, bi morale veljati temele svoboščine in pravice. Tudi to je določen vidik te sodbe. No, potem pa je tukaj pomembna tudi sodba iz lanskega leta o shranjevanju podatkov, ki zavrača množični nadzor, ki nima nič opraviti z utemeljenim sumom do posameznika. Vseeno pa imamo eh, recimo v direktivi o e-zasebnosti iste ukrepe, na kakšen način torej komisija spoštuje uh, to prejšnjo sodbo o hrambi podatkov in kako bo spoštovala to. Hvala lepa, gospa Ferrara. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz sem zadovoljna, da imamo danes to razpravo. Kajti ta odločitev, ta sodba Evropskega sodišča je močan udarec ameriškemu mednarodnemu nadzoru, ki se osredotoča predvsem na posameznike. Ameriška podjetja eh, in ameriški organi ne more enostavno eh, zbirati osebnih podatkov in nadzirati eh, ljudi. To je rezultat te sodbe. Evropska komisija je zahtevala spoštovanje evropske zakonodaje, a to je le površen pristop. Potrebujemo zakonodajo, ki bo eh, močno vplivala na ameriški zakon. Eh, potrebno je spremeniti eh, načelo varnega pristana. Če se bo komisija, ali se bo komisija osredotočila zgolj na posodobitev ali predvideva nov sporizum in eh, če predvidevano v sporazum, me zanima, do kolikšne mere bo spoštovala uh, sodbo uh, Evropskega sodišča. Kako bo komisija ravnala v prehodnem obdobju? Poleg tega bodo morala podjetja pisati nove pogodbe z evropskimi eh, državljani, z evropskimi podjetji, eh, tako da bodo lahko upravljala z osebnimi podatki evropskih državljanov. Kakšne bodo lahko posledice tega? Države članice se lahko odločijo, da ne bodo več posredovali eh, podatkov Združenim državam Amerike in lahko se odločijo, da bodo podatke hranile le na strežnikih znotraj Evropske unije. Ali je to možen scenarij za prihodnost? Kakšno je mnenje Evropske komisije? Najlepša hvala. Hvala, gospod Boni. Gospa komisarka, hvala lepa, da ste danes eh, z nami um, gre za izredno pomembno razpravo. Uh, sodišče Evropske unije je razglasilo uh, zakonodajo varni pristan za neveljavno. Zato bi morali ponovno razmisliti ne samo o pronasu, pod, prenosu podatkov v ZDA, ampak o posledicah, ki so povezani z uh, eh, odličitvijo primernosti te um, zakonodaje o varstvu podatkov kot takšne. Strinjam se z številnimi predhodnimi govorniki, bi pa zastavil tri vprašanja. Sedaj smo v takšni situaciji, da se, prenos, da se pri prenosu podatkov moramo zanasati na, neke druge, eh, na neka druga pravila, o, mm, pogodbe, na pogodbe o podjetjih in tako naprej in o Eh, odločitvah povlaščencev za varstvo podatkov od primera do primera. To je morda primerno za prehodno obdobje, ampak eh, kakšni so tukaj vaši načrti? Ali je to dovolj glede na delo, ki je bilo upravljeno v ameriškem kongresu ali bi tudi oni morali sprejeti nekakšno primernost svoje zakonodajne ureditve ali bo sprejet nov okvir za ureditev naših odnosov uh, Eh, potem drugo vprašanje. Nekatera izmed orodij um, ki sem jih pravkar omenil, so v glavnem orodja velikih podjetij, ne pa majhnih in srednje velikih podjetij. Kakšno podporo bi torej lahko nudili njim, recimo strani informacijskih pooblaščencev? In pa tretje vprašanje, kaj to pomeni za ta sistem primernosti um, uh, odločitev? Kako naj to razumejo državljani, kako naj to razumejo podjetja? in ne nazadnje, kako naj takšno sodbo eh, razumejo tudi informacijski pobleščenci. Eh, no, eh, na srečanju septembra pa bomo verjetno imeli še več vprašanj za vas. Hvala lepa, gospod Vajden Holzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Tudi meni se zdi zelo dobro, da ste skušali z vso resnostjo odgovoriti na naša vprašanja. Ehm, sem pa v vaši predstavitvi pogrešal eno besedico in sicer temeljne soboščine. Bojim se, da gre tukaj prej za nek popravek, ne pa za načelne spremembe. Gospod Kirkhope je rekel, da je naš problem ta, da je naša zakonodaja pogosto takšna, da mora kasneje sodišče eh, odločati o primernosti naše zakonodaje. Morda bi morala komisija eh, razmisliti ne samo o, mm, o boljši zakonodaji, ampak tudi o bolj kvalitetni zakonodaji. Eh, no, sodišče je ugotovilo, da ameriška zakonodaja o temeljih soboščinah eh, varstva osebnih podatkov ne izpolnjuje naših kriterijev. Eh, zato me zanima, če ne bi morda novi varni pristan uh, zahteval tudi popolno spremembo ameriške zakonodaje. Zanima me, če to ocenjujete kot realistično. In pa še nekaj. Um, sodišče je ugotovilo, da bi morali ZDA jamčiti eh, primerljivo varstvo podatkov ali ne bi to pomenilo, da bi morali tudi pri recimo um, trgovanju zagotoviti takšno stopnjo varstva podatkov. Eh, in pa potem eh, sodišče predlaga tudi dodatne klauzule, ki bi jih unesli eh, v sporazum. To se mi zdi primerno, ampak. Um, Morda bi morali tukaj uporabiti uh, točko 4 iz uh, sklepa komisije iz leta 2014. Eh, Morda bi morali nasplošno omejiti ta pretok podatkov glede na tudi dostop uh, obveševalnih služb do njih. Kakšno časovnico tukaj predvidevate za vse skupaj? Please. Hvala lepa, gospod Lebreton. Madame la commissaire. Gospa komisarka, zelo pomembno je, da imamo danes zvečer eh, razpravo o tem primeru, kaj ti gre za zelo pomembno sodbo Evropskega sodišča. Gre za uh, varstvo temeljnih človekovih pravic, čeprav posebej pa za varstvo osebnih podatkov in eh, zato je to eh, pomemben korak, eh, zaradi tega, ker gre za okrepitev temeljnega prava. Ampak glavni izziv ni v tem. Predvsem je pomembno, kako se na to odziva Evropska komisija. Danes ste seveda skušali uh, Eh, omejiti posledice eh, te eh, sodbe. Dejali ste ja, da opozarjate na varstvo podatkov v svojih pogovorih z ZDA, dejali ste, da morajo bolj aktivno delovati tudi nacionalni uradi. Ampak to je tudi tisto, kar ste morali reči. Eh, kajti Evropska komisija nezakonito posega v pristojnosti nacionalnih eh, organov. Zato ste torej rekli, da je potrebno okrepljeno delo eh, na nacionalni ravni. Potem pa ste rekli tudi, da sodba sodišča ne govori o ameriškem sistemu in pri tem ste bili pravzaprav zelo mili, kajti eh, pravzaprav sodišče močno kritizira ameriški sistem zaradi nizke stopnje eh, varstva osebnih podatkov eh, in standardi v Evropski uniji so precej višji. Dejali ste, da se morajo naši prijatelji američani izboljšati in da so bili njihovi zakoni posodobljeni in da so sedaj bliže našim. Jaz mislim, da uh, si niste zastavili dovolj visokih ciljev. Če imajo američani uh, kakšno prednost, je to ta, da znajo zagovarjati svoje osebne interese, da znajo zagovarjati svoj nacionalni interes. Mi pa na to pogosto pozabljamo. Eh, in potem še pogajanja v zvezi z te tipom. Ali ni Evropska komisija pokazala svojo šibkost, ko je sprejela nižje standarde varstva osebnih podatkov, zato da bi lahko podpisala eh, te tip? ali ni podredila eh, temeljnih človekovih pravic eh, velikemu globalnemu trgu, podjetništvo in gospodarstvo čez vse, če tudi gre to na račun eh, temeljnih človekovih pravic. Gospod Lopes Aguilar. Gospa komisarka Jurova. Tudi jaz menim, da je ta sodba Evropskega sodišča prelomna sodba, ki bo oblikovala kulturo temeljih svoboščin in to ob vsakem tolmačenju kakršnega koli akta Evropske unije, vključno z dogovori z tretjimi državami. No, um, mi smo se pri vsem skupaj zelo sredotočali na varni pristan, torej dogovor z ZDA, ampak ta sodba je zelo daljnosežna, bolj daljnosežna. Gre za vpliv. Gre za to, da bo ta soba vplivala na vse dogovore za tretjimi stranmi, kjerkoli gre za uh, poglavja ali pa določbe o prenosu podatkov. Tukaj gre tudi za eh, TTIP. Eh, tudi to bo vplivalo na standarde prenosa podatkov z ZDA in drugimi državami. In pa eh, kakšna, kakšen je vpliv te sodbe uh, na množično nadzorovanje, množično prisluškovanje strani evropskih držav, ne ZDA, tudi evropskih držav. Zanima me vaše mnenje o tem. Potem omenili ste še neke druge vaše ambicije. No, naj tukaj omenim problem sovražnega govora na internetu. Uh, Tukaj v zvezi s tem sprejemamo zakonodajstvo, da bi prepovedali oziroma preprečili sovražni govor, radikalizacijo um, in tudi to bo nekako preseglo to okvirno zakonodajo, ko gre za preprečevanje sovražnega govora. Hvala lepa, gospa Stevens. Danke, Vorsitzende in de tijdspanne tussen de rechtspraak en het aannemen van een nieuwe internationale. V obdobju med sodbo in uh, sprejemom nove zakonodaje bo zaščita posameznikov sedaj nižja kot kadarkoli prej. Spet bomo imeli razdrobljen sistem 28 držav članic, vsaka bo imela svoja pravila. Ali se komisija s tem strinja? ali bo komisija odpravila te razlike, ki obstajajo med posameznimi zakonodajami. Tukaj govorim o recimo Evropski direktivi o hrambi podatkov. Ali uh, se komisiji ne zdi, da bi sedaj morala tukaj uspešeno, eh, pospešeno poskrbeti za reforme? Prav tako me zanima, kako bo vse skupaj vplivalo na majhna in srednje velika podjetja. Njih, bo zelo prizadel, njih bodo zelo prizadela administrativne posledice te sodbe. Uh, Eh, kakšno podporo bo nudila komisija ali je nudila majhnim in srednjim velikim podjetjem, odkar je bila objavljena ta sodba. Hvala lepa. Eh, čisto kratka bom. Zahvaljujem se Evropski komisarki, da je danes z nami. Verodostojnost eh, Evropske unije pogosto obgroža populizem in uh, sodba Evropskega sodišča bi uh, lahko nekoliko omilila uh, peroče situacije, ki se pojavljajo na tem področju. Potrebno je poskrbeti za konkretna dejanja. To je tisto, kar od nas pričakujejo evropski državljani. E, moje vprašanje so podobna tistim, e, ki so jih zastavili že kolegi. E, zato bom le dodala še naslednje. E, kako eh, bi lahko ta sodba Evropskega sodišča vplivala na dialog eh, med eh, Evropsko unijo in pa ZDA, ko gre recimo za podpis čezatlantske pogodbe TTIP. List, Hvala lepa. Ana, eno minuto imaš na voljo, kaj ti zaključil sem seznam govornikov. Želela sem vprašati komisarko, ali meni, da bo imela ta sodba sodišča vpliv na okvirni sporozum, o katerem se pogajamo, in pa še v zvezi z TPTF sporozumom. Hvala, da si bila kratka. Kolegi, preden dam besedo komisarki, Sem želel povedati naslednje. Po sodbi o hrambi podatkov nismo imeli odziva komisije in vedno znova so kolegi govorili o vprašanju posledic za PNR, za SWIFT in za druge uh, dogovore, sporazume. Uh, zato, gospa komisarka, zelo cenim dejstvo, da ste si tako pridno zapisovali uh, vprašanja kolegov, Eh, no, eh, zapisali so se tudi izjavo eh, gospoda Albrehta o dožnosti ZDA. No, naj povem, da po sodbi o hrambi podatkov nismo zahtevali mm, kakšne posebne izjave ali sporočila komisije, ampak tukaj gre za globjo sodbo. Sodišči, sodniki so dobro vedeli, kaj počnejo vedeli so, da tu na nek način sprejemajo zakonodajo, da na nek način vplivajo in so oblikujejo zakonodajo. Vedeli so, kaj eh, bodo posledice te sodbe. Zato mislim, da bi morali imeti neko ustrezno sporočilo in odziv komisije na to, torej kako kakšna bo sedaj časovnica, eh, recimo tukaj se pojavlja vprašanja v zvezi z podjetji, ali naj oni še naprej normalno delujejo, potem vpliv na sorodne sporazume PNR in tako naprej. Potrebujemo nekaj obširnega, nek obširnejši odziv. Zato bi predlagal, da bi vsaj do decembra dobili sporočilo komisije o tem. Eh, potem eh, zanimajo nas tudi vaše razprave v ZDA. Eh, Podarjam, o tem ne vemo dovolj. Mislim, da bi morali o tem slišati, kar se da veliko o teh um, tekočih pogajanjih za ZDA. No, po tem kratkem uh, govoru bi vas prosil, da ste pri odgovorih na vprašanja, kar se da kratki. Uh, ja, najprej se upravičujem, če nisem ujela vseh vprašanj. Pri tem mi bodo pomagali kolegi, ki me bodo opozorili na to, če bom kaj e, izpustila. No, najprej je gospod Fos. povprašal o pristopu držav članic, eh, podvaščence za varstvo podatkov, torej predvsem splošna vprašanja. Eh, jaz lahko podam mojo lastno oceno o vplivu tega sodišča. Eh, tukaj je en posameznik ugotovil, da so mu bile pravice kršene, lahko se je obrnil na sodišče in tam je zmagal. To se mi zdi izredno pomembno. to je pravzaprav dokaz za to, da pravna država deluje in da celoten sistem deluje. Sodba sodišča se mi zdi izredno pomemben korak, s pomočjo katerega bomo lažje končali pogajanja z ZDA, kaj ti prinaša um, bolj natančne definicije o tem, kaj ustreznost določb pomeni. Eh, mi smo pripravljali 13 priporočil, ki so bila objavljena leta 2013. Tukaj ste me spraševali, ali bomo morali sedaj začeti eh, z eh, ničle. Tukaj bi rekla, da ne. Opreti se moramo na mm, dosežek dosežke mm, iz časa pred sodbo. Recimo avgusta leto sem ustavila pogajanja, ne glede na to, da smo eh, dosegli veliko v zvezi z priporočili od 1 eh, do 11, ki um, govorijo o trajnem nadzoru nad komercialnim delom izmenjave podatkov. Ampak eh, tak, potem sem jaz ustavila pogajanja, tako da so ameriški partnerji vedeli, da nismo zadovoljni za njihovimi odgovori. Eh, počakala sem na sodbo sodišča, kajti sodišče zelo spoštujemo in želeli smo vedeti, kako bo sodišče odločilo, eh, kar se tiče ustreznosti določb eh, varnega pristana. In zdi se mi, da smo prav ravnali. Prav je bilo, da poleti nismo končali pogajanj. Tako da tukaj ne začenjamo z ničle. Eh, no, bojim se, da smo še zelo oddaljeni od vizije globalnih standardov, ampak pripričan sem, da bomo nekega dne te standarde imeli, kajti internet je prinesel globalno vas in globalna vas bi morala imeti poenotne standarde uh, varstva zasebnosti kot temeljne pravice. Močno zavračam izjave nekaterih, pozabila sem, kdo je to rekel, češ da žrtvujemo temeljne svoboščine v imenu poslovanja. To ni res. Varstvo zasebnosti je temeljna svoboščina, ki je v srčiki vseh naših prizadevanj, ne samo, ko gre za pogajanja za ZDA, eh, ko gre za pogajanja o režimih za drugimi državami, o, za pogajanja o reformi zakonodaje o varstvu podatkov in tako naprej. Vedno nam je to glavno vodilo. E, no, e, novi varni pristan bo sedaj vseboval boljšo definicijo nadzornih mehanizmov, certifikacije, e, ex officio nadzora in sankcij. To bo prevzel zvezdni odbor za trgovino, prav tako pa bo moral vsebovati natančni opis izjem. Mislim, da je o tem govorila tudi Sophie Intfeld. Jasno, treba določiti izjeme in omejitve. Um, pod katerimi bodo obveščevalne službe lahko dostopale do podatkov v okviru varnega pristana. No, vem, da sem to tukaj izjavila že pred pol leta, ampak še vedno je to naš cilj. Želimo jasen opis izjem, jasne omejitve in jasen mehanizem, kako preveriti, ali so te omejitve spoštovane. Eh, ta nadzor bo dopolnjeval druge mehanizme nadzora in pripravili bomo tudi letno poročilo. To poročilo bodo pripravili nacionalni organi, pa tudi podjetja sama. Eh, no, eh, o tem deloma še razpravljamo, ali naj bodo takšna poročila, letna poročila iz podjetij prostovoljna ali um, obvezna. Mi se zazemamo za obvezno poročanje, kaj ti želimo, si natančnih informacij o številu primerov, o konkretnih primerjih. Uh, Um, ko so recimo uh, obveščevalne službe dostopale do teh podatkov. Sestala sem se tudi za predstavniki ameriške trgovinske zbornice, za drugimi eh, udeleženimi uh, stranmi in uh, v glavnem uh, so se vsi pozitivno odzvali na to idejo o letnem uh, poročanju podjetij. Toliko uh, o tej točki. Vprašanje gospe Sipel kakšne so alternative za podjetja in eh, kako bomo ravnali v primeru podjetij. Eh, res je, tukaj gre za resno situacijo, ki je privedla do pravne negotovosti tako za velika podjetja, kakor tudi za majhna in srednje velika podjetja. In to je resen problem. Ko um, komuniciram z podjetji, jih vedno opozarjam na to, da morajo delovati v dobri veri, spoštovati določila iz, var, iz varnega pristana in da moramo kar najhitreje najti neko bolj vzdržno rešitev. Eh, mislim, da bi morali dobiti bolj odporen in bolj varen varni pristan. Med vsem pa lahko seveda ponudimo določene alternative. vse skupaj je sedaj prepuščeno um, organom varstva podatkov. Oni morajo sedaj izvajati tako zakonodajo, kakor tudi sodbo sodišča. Podjetjem skušamo pojasniti, da obstajajo tudi alternative za varni pristan. Varni pristan je pa specifični režim uh, prenosa podatkov med EU in ZDA. Obstajajo pa tudi druge alternative, o teh sem že govorila, recimo um, pogodbena pravila, um, zavezujoča pravila podjetij, um, ne nazadnje gre tukaj za, um, kot zadnje sredstvo tudi za um, privolitev samega posameznika. Ampak pri vseh teh mehanizmih je stopnja varstva nižja, kot pa bi bila pri izvajanju mm, novega dogovora, novega sistema ustreznosti določb, ki ga sedaj eh, pripravljamo. Podjetja sedaj potrebujejo jasna navodila, zato sem govorila o tem, da bomo ta objavili v začetku novembra. Podjetja potrebujejo tudi poenotena pravila, to je pomembna točka o tem smo razpravljali tudi za delovno skupino um, o 29. členu, o tem smo razpravljali z uh, vsemi organi varstva podatkov in uh, na podlagi naših srečanj sem razumela, da tudi oni menijo, da je poenoten pristop uh, tisti, ki nam bo olajšal delovanje v tem težkem prehodnem obdobju in ki bo olajšal vse skupaj tudi za podjetja. Um, torej tukaj sem razpravljala za mojo sogovornico iz te delovne skupine in govorila sva o tem, da potrebujemo nek enoten pristop. Eh, sedaj je tako, da imamo 28 uh, eh, zakonodajnih režimov v 28 državah članic in zato želimo kar najhitreje uh, zaključiti pogajanja o reformi varstva, zakonodaje o varstvu podatkov, s katero želimo nadomestiti mm, teh 28 razdrobljenih zakonodaj. Kako pomagati podjetjem do uh, jasnih navodil, do jasnih priporočil? Uh, seveda To samo po sebi ne pomeni, da ob tem žrtvujemo temeljne svoboščine. To bi želela še enkrat povdariti. Potem gospod Kirkhop je govoril o tem, kako gledamo na trenutno situacijo, kako najti skupne standarde. Tukaj so zadeve jasne. Mi moramo spoštovati sodbo sodišča, to mora sedaj postati naš kriterij za ustreznost in za visok standard vaša podatkov eh, v Evropski uniji in v ZDA. Pri, novih, pri pogajanjih o novem varnem pristanu moramo stoodstotno zagotoviti, da bomo popolnoma razumeli priporočila in zahteve sodišča. Zato moramo natančno analizirati to, kar smo že dosegli v pogajanjih o varnem pristanu. kakšne so nove zahteve uh, sodišča in kaj je pri vsem skupaj izvedljivo. No, uh, nekateri ste omenili dejstvo, da so najbolj občutljive tiste zahteve, ki se dotikajo ameriškega zakonodajnega eh, reda. Tukaj ne gre samo za zakonodajne akte, ki jih sprejema kongres, ampak gre tudi za same odločitve izvršilne veje. Zato se pogajamo tudi z eh, trgovinsko zbornico, uh, in the ODNA. Of American legislation. Uh, Rekli ste, da če bomo morali čakati na spremembe ameriške zakonodaje, bomo morali še dva, dve ali tri leta počakati na to, da bo uh, prenos podatkov spet uh, stekel. In zato um, sedaj iščemo vse kratkoročne rešitve m, mm, na ravni izvajanja, dolgoročno gledano. Uh, pa si želimo poglobljene reforme varstva zasebnosti v ZDA. To seveda ni v naši pristojnosti, ampak zato si moramo prizadevati, kaj ti ne na zadnje gre tukaj tudi za vprašanje zaupanja v odnosih med ZDA in pa Evropsko unijo. Zelo si moramo prizadevati za to, da bi naši ameriški prijatelji bolje razumeli evropske standarde varstva zasebnosti. Tako, to je torej naš dolgoročni cilj. Številni ste zastavili vprašanja v zvezi z vplivom na sporazuma TTIP in PNR. Poleg tega pa je bilo tukaj tudi vprašanje gospe Sipel, zakaj nismo prekinili sporazuma, to sem že večkrat slišala, da ni zadostnega varstva na ameriški strani in da moramo ukiniti eh, ta sporazum varen pristan. Zato smo želeli tudi pospešiti eh, pogajanja z Ameriko o okrepitvi eh, varnega pristana. Zelo sem zaskrbljena, kaj se bo zgodilo po ukinitvi tega sporazuma, kaj bo sledilo varnemu pristanu. Zdaj eh, pa iščemo neko umestno rešitev. Uporabiti moramo alternativne ukrepe, o katerih sem že govorila. Preden preidem na te tip, Nekdo je spraševal uh, tudi o uh, uradih za varstvo osebnih podatkov oziroma o poblaščencih za varstvo osebnih podatkov in eh, zastavili ste vprašanje, zakaj nimajo večje vloge. Seveda, okrepitev teh eh, pooblaščencev je eh, eden izmed temeljev reforme. Seveda, bi eh, to morala okrepiti že reforma kot takšna. Po sprejemu reforme pa bomo imeli dve leti za izvajanje operativnega dela. Tako da bom, bomo pripravljeni na vstop v veljavo, uh, vstop uredbe o varstvu osebnih podatkov uh, v veljavo. In zavedati se moramo, da morajo tudi organi eh, v državah članicah natančno vedeti, kaj morajo storiti. sedaj razpravljamo o naslednjih korakih. In zaenkrat nihče ni rekel, nobena izmed držav članic, da eh, ne bi imela zadostnih zmogljivosti. Do leta 2017 in kasneje bomo eh, morali ponovno razmisliti o zmogljivostih in pogajati se bomo morali z državami članicami. Nekatere države članice eh, manj zanima, eh, da eh, bi eh, bila vloga varstva osebnih podatkov eh, pomembnejša, močnejša. Ne želim jih imenovati. Kar zadeva krovni sporazum TTIP in PNR. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s tem. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali bo ta sodba vplivala na naše stališče glede TTIP-a in PNR. Ne. Standardi varstva osebnih podatkov ne bodo del pogajanj eh, v okviru TTIP-a, kajti eh, to ni del tega sporazuma. Tukaj gre za drugačna pogajanja ne gre za pogajanja o varnem pristanu. Potrebno je spoštovati eh, posebnosti ameriškega pravnega sistema, kar zadeva krovni sporozum. Sod pa se nanaša na eh, specifične instrumente Gre za odločitev komisije, ki ima uh, določene lasnosti. Krovni sporazum pa zastavlja visoke standarde varstva osebnih podatkov eh, na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja med Evropsko unijo in pa ZDA. In uh, mislim, da ne bo nekega neposrednega vpliva uh, sodbe uh, na ta krovni sporazum. Naj še enkrat podarim, da je predpogoj za zaključitev pogajanj o krovnem sporazumu sprejem eh, zakona o sodnem prizivu. On PNR, can you find on this? Uh, yeah, on Mr. Albrecht's questions. No, potem so bila tukaj še Albrechtova vprašanja. I think one of the questions were the, the intelligent... Eno izmed vprašanj je bilo, ali naj bi tajne službe zagotovile večjo varnost v Evropski uniji. Kot veste, je delovanje eh, tajnih služb, obveščevalnih služb eh, v izključni pristojnosti eh, držav članic. Evropska unija je prisotna zgolj za listino o temeljnih človekovih pravicah in ta listina je za države članice ključnega pomena, ko gre za izvajanje evropskega prava tukaj gre za uh, javno varnost, za državno varnost. To je tretji člen direktive 99-46. Ampak to ni izjema. Glede na evropsko pravo, konvencijo o temeli človekovih pravicah, nacionalna varnost ni neomejen koncept. Potrebno ga je obravnavati sorazmerno, še prav posebej, ko gre za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Sedaj ste govorili o sodišču, ki je zastavilo določene eh, parametre eh, in pa omejitve za eh, obveščevalne službe in sicer na področju dostopa do podatkov. Sedaj pa k sporazumoma PNR in pa TTIP, ki sta bila odobrena z potrditvijo parlamenta. Obe eh, pogodbi vključujeta ustrezne varovalke. Državljani Evropske unije imajo ustrezne pravice in možnost. Uh, da se obrnejo na sodišče. Potrebna so zadostna zagotovila, da bodo zaščitene temeljne človekove pravice evropskih državljanov. Pri tem gre za omejitev dostopa do uh, podatkov pri tem je potrebno omejiti kršitve eh, človekovih pravic. Potrebno je spremljati situacijo z skrupljimi pregledi in ocenami. Ocena sporazuma PNR eh, bo izvedena prihodnje leto. leta 2013 in 2015 sta bila izvedena skupna pregleda, pregled eh, sporazuma TETI pa bo eh, potekal prihodnje leto. Yeah, what have you managed uh, so far? I think I have, I have already spoken about it. Mislim, da sem sedaj nekako naslovila že vsa vprašanja. Um, kaj smo torej dosegli doslej? Doslej smo že dosegli kar nekaj izboljšav eh, varnega pristana in sicer že pred sodbo Evropskega sodišča. Spreštevali ste me tudi o časovnici. Uh, rekla sem, da je rok eh, konec maja. Ampak nismo dosegli zastavljenih ciljev. Tako da smo morali nadaljevati za pogajanji tudi poleti. Kaj pa smo dosegli? Nadalj nadzor ameriške trgovinske zbornice nad ameriškimi podjetji gre za vprašanje, ali ta spoštujejo standarde eh, Evropske unije eh, pri varstvu osebnih podatkov, nadzor nad podatki, eh, ki jih prejemajo podjetja. Eh, potem možnost eh, uporabe sodišča, prenos podatkov, to je bilo zelo težavno področje, vprašanje odgovornosti in pa bolj aktivna vloga pooblaščencev za osebne podatke. Obravnava pritožb in pa vloga ameriške trgovinske komisije. Govorila pa sem tudi že o rednem pregledu. Tako ti tipa, kakor tudi PNR in na ta način bomo lažje preverili uporabo načel varnega pristana. Kot sem dejala, pa uh, imamo tudi ustrezne varovalke, ki bi morali zakončati gotoviti dosego ciljev. Sedaj pa nakratko še k komunikaciji s podjetji. Več vprašanj je bilo na to temo. Razumemo, kako zelo pomembna je ta komunikacija in sprejeli bomo le umestni ukrep, ki naj bi zagotovil večjo javnost in ki bi moral izboljšati tudi določila, o katerih smo se dogovorili. Čeprav posebej tukaj je pomembna vloga pooblaščencev. Jasno moramo povedati, eh, katere so zahteve pri izvajanju direktive, eh, ki eh, trenutno velja. Potem pa je bilo tukaj še vprašanje o MSP-jih. No, poskušala sem obrazložiti tudi to. Mogoče nisem dovolj govorila o sovražnem govoru na spletu. To ni neposredno povezano z varnim pristanom. Je pa to zelo vroča tema. Zagotovo veste, leta smo imeli dva zelo pomembna dogodka in sicer eh, konferenco o boju proti rasizmu in ksenofobiji in konferenco na temo eh, boja proti radikalizaciji posameznikov, ki potem odhajajo v Sirijo ali pa na bližnji vzhod in se potem vrnejo v Evropsko unijo in se borijo zopr našo družbo. Le 15 odstotkov mladih eh, je radikaliziranih v zaporih in to je zelo pomembno um, vedeti. Velika večina teh posameznikov se je radikalizirala na spletu. Kaj bomo torej storili sedaj? zahtevamo popolno izvajanje okvirne odločitve iz leta 2008, ki pravi, da sovražen govor, ki lahko povzroča nasilje do določene skupine ljudi eh, zaradi barve kože, vire ali česa podobnega, da mora biti tak sovražen govor izbrisan za spletnih strani. in tudi nekateri izrazi. ali pa neposredni pozivi k terorističnim napadom ali pa k uporabi nasilja. Tukaj gre že za kazensko pravo. Imeli smo zelo jasno razpravo in zaključke eh, pravosodnih ministrov. Tako da se ti popolnoma zavedajo, kako nevarni situaciji smo v Evropi, posebej sedaj v času begunske krize. Izvajati moramo zakon, še prav posebej, ko govorimo o boju proti rasizmu ali pa sovražnemu govoru na spletu. Ne govorimo o novi zakonodaji. Gre za izvajanje obstoječe zakonodaje še prav posebej eh, pravil na področju kazenskega prava. Imela sem že razpravo z najpomembnejšimi ponudniki internetnih storitev, če lahko tako rečem, in povsem razumejo, da so del težav eh, v Evropi v tem trenutku in da morajo biti tudi del rešitve. Zelo Dobre odzive sem dobila za njihove strani, razumejo svoje pravne zaveze in resno jemljajo tudi svojo eh, družbeno odgovornost. In nadaljevali bomo za to razpravo z njimi in še naprej bomo sodelovali z ponudniki internetnih storitev skupaj z eh, Dimitrisom Auromopulusom, eh, ki eh, je dejaven na področju boja proti terorizmu. Dame in gospodje, skušala sem odgovoriti na vsa vprašanja. Upam, da sem naslovila večino vprašanj. Če sem na kaj pozabila, če na katero izmed vprašanj nisem odgovorila, potem vam lahko odgovorim tudi pisno. Najlepša hvala. Vera, thank you very much. Hvala lepa. Gospa komisarka, nimamo časa za dopolnilne vprašanja, ampak naj rečem, oziroma naj povem, da je vaš portfelj izjemno obsežen. Radikalizacija, kršitve človekovih pravic, boj proti diskriminaciji, Eh, in tako naprej. Eh, nekateri izmed eh, kolegov so bili prisotni pri konferenci na temo ksenofobije in sovražnega govora in bi se vam radi zahvalili za organizacijo tega dogodka. Samo še tole, glede vprašanj, ki so jih zastavili kolegi. Vrnili naj bi se k nam 10. decembra. Ampak pogosto ponavljam, da smo imeli sodbo o harambi osebnih podatkov, ampak ta sodba je povsem drugačna. E, tukaj je e, sodba jasna in te sodbe se moramo držati. Torej, mislim, da bi lahko naslednjič predstavili jasno stališče Evropske komisije. Seveda, morajo ZDA prevzeti večji del odgovornosti, poskrbeti morajo za spremembe. Vi pa nas morate seznaniti z tem, kaj uh, eh, ZDA pravzaprav počnejo. In Evropska komisija je eh, tudi varuhinja pogodb. In številni si zastavljajo vprašanje, kaj, eh, kako daleč sploh lahko gre sodišče. do naslednjič, ko boste prišli, bi nam lahko pojasnili vsaj nekaj stvari. Določene vprašanja bodo seveda še ostala. Tukaj so klauzule, ocene in tako naprej. V interesu nas vseh je, da dobimo enoten pregled eh, celotnega področja. In da poskrbimo za takšno komunikacijo, kot je ni bilo v posodbi o hrambi osebnih podatkov. Mislim, da je bil današnji pogovor dober. Uh, šlo je za varnost državljanov, za varnost majhnih in srednje velikih podjetij, na to so se nanašala številna vprašanja. Nažalost, nimamo časa, da bi šli še globje, ampak odlično bi bilo, če bi se lahko vrnili k nam in nam o tem ponovno. Eh, poročali. Eh, nekoliko preveč abstrakten je bil ta pogovor. Želimo več gotovosti. Potrebujemo gotovost v komunikaciji in eh, potrebujemo kvalitativno razliko v primerjavi z dogajanjem po sodbi o hrambi osebnih podatkov. No, zatem mislim, da moram zaključiti to sejo. In ponovno se bomo videli 10. decembra. Uh, to bo kmalo. Eh, vsi eh, se zelo močno zanimamo za posledice te sodbe. Hvala lepa kolegom za zelo dobra in obsežna vprašanja. Sedaj pa bo sledila seja koordinatorjev odbora Libe. Hvala lepa, komisarka.